Lepo prosim, da zasedete svoje mesta. Zaslišanje se bo začelo. Veseli me, da lahko pozdravimo gospoda Avramopolusa eh, na tem zaslišanju, odbor za državljanske svoboščine. Bo obravnaval to zaslišanje kasneje, pa bomo slišali tudi gospod Jurovo glede vprašanja pravice in tudi gospoda Timmermansa glede temeljnih pravic in pravne države. Danes pa bomo govorili z gospodom Avramopolosom. Obravnavali bomo predvsem preseljevanje in notranje zadeve. On je prvi, ki bo v svojem nazivu imel zapisano tudi preseljevanje in mislim, da vsi člani tega odbora poznamo pomen tega vprašanja. V skladu z prilogo 16 poslovnika, ki vsebuje smirnice za potrditev komisarjev, bomo ocenili kandidate na podlagi mm, kompetenc, osebne samostojnosti in ocenili bomo tudi njihovo sposobnost komuniciranja in poznavanja resorja. Spomnil bi vas rad, da je parlament kandidatu za komisarja poslal vprašalnik, pri čemer je dve vprašanji pripravila konferenca predsednikov, tri konkretna vprašanja pa odbor Libe. Komisar je odgovoril v pisni obliki in vsa, vsi odgovori so bili poslani tudi vam. Najprej bo komisar podal vodno predstavitev v trajanju največ 15 minut. Po uvodu bomo prisluhnili 45 vprašanjem in odgovorom. Vsak bo imel 3 minute, 1 minuto za vprašanje in 2 minuti bo trajal odgovor. Prvi krok vprašanj bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Ob koncu zaslišanja pa bo kandidat za komisarja dobil še 5 minut za zaključno izjavo. Lepo prosim, vedite, da bom zelo strok, ko bom zagotavljal, da se držimo dodeljenega časa. Sicer bi zadnji govorci ne imeli časa, da postavijo svoje vprašanja, tako da vas bom prekinjal po izteku časa. Tolmačeno bo na voljo v 23 jezikih, tako da lahko uporabljate svoj materni jezik. Lepo prosim, imejte v mislih tudi to, da se vaš govor tolmači, zato ne govorite prehitro. Razprava bo prenašana tudi v živo preko spletne strani Evropskega parlamenta, kjer bo možno dobiti tudi posnetek zaslišanja. Z velikim veseljem sedaj besedo dajem kandidatu za komisarja, gospodu Avramopolusu, za predstavitev. Gospod Avramopolus, besedo.